dámy a pánové vítám vás na dnešním zasedání evropského parlamentu gospe in gospodje pozdravljeni na današnji jutranji seji evropskega parlamenta otvarjam današnjo sejo prva točka na dnevnem redu je skupna razprava o dostopu malih in srednjih podjetij do strukturnih skladov ter opredelitve malih in srednjih